primerjajo z SKP-om. Nekatere države imajo ureditve, ki so enake, podobne SKP-u, druge pa spet sisteme, ki so povsem uh, eh, drugačne. Potem smo preučili tudi uh, vprašanje varne oskrbe s hrano. Mislim, kaj se dogaja v tistih državah, ki uh, uvažajo glavne surovine. Pač na podlagi uh, teh kriterijev smo se odločili za države, ki sem jih omenila in mislim, da nam nudijo zanimiv upogled v uh, kmetijske politike na globalni ravni. Torej, prva tema je ta, kako se je kmetijstvo na globalni ravni spremenjalo in kako se so sistemi podpore spremenjali sistemi v teh državah, ki smo jih preučili, so zelo raznoliki, ampak eh, kar zdeva politične cilje, pa smo opazili ogromno podobnosti. Vse države, ki smo jih preučili, eh, imajo določene značilnosti. Sicer prihodki v kmetijstvu se zmanjšujejo, verov je vedno manj, prav tako so vedno bolj pomembni okoljski pomisliki, tudi podnebje in pa nastajajo izzivi zlasti pri popraševanju in kako nekako pričakovati, kako se bo pričakovanje razvijalo. Zato imajo spodbude zlasti v smislu bolj učinkovite izrabe virov. To je trend, ki je bil prisoten v vseh teh državah. Mi smo pročili, kaj se je dogajalo v zadnjih 20 letih in če pogledate, kakšna je sestava Eh, kmetijske pomoči, ki, nudijo, ki jo nudijo v teh državah, boste opazili, da se pravzaprav pomoč, kar zadeva pač zneske, ni spremenila, saj korenito ne. Ampak sestava te pomoči pa se je spremenila. Če pogledate naprimer države v, v, v sponu, naprimer Kitajska, boste videli, da uporabljajo uh, podporo v smislu tržne cene to je MPS podpora iz indikatorja OECD. In to je podobno temu, kar je počela Evropska unija v preteklosti. In sicer eh, držali smo cene na določeni ravni. In to pravzaprav je pomoč, ki izkrivlja situacijo, naprimer izkrivlja tržne ci signale. Je pa to zelo učinkovito, saj spodbudi, stimulira eh, produktivnost eh, v kmetijstvu. V državah OECD-a pa smo opazili, da je prišlo do spremembe. Teh podpor v smislu držanja cene je vedno manj, imamo več neposrednih plačil. V letu 2000 pa je nastala neka prelomnica, saj so se okoljevarstveni pomisleki začeli vse bolj prominentno obravnavati v okviru kmetijske politike. Kmetijstvo uh, je bilo videno kot nek inštrument, kako doseči okoljske cilje po letu 2010. Pri nekaterih državah članicah eh, se je to zgodilo že prej in sicer od tega leta naprej se je začelo obledovati tudi tveganja. Potem, kar, torej, kar zadeva sestava pomoči v državah OECD, um, imamo več neposrednih pomoči in uh, V večji meri so vključeni tudi okoljski pomisliki in obledovanja tveganja. Če pogledate, kakšni so celotni zneski za podporo, 70 odstotkov podpore gre proizvajalcem. Kolikšno, kolikšno pa je to količina teh, te podpore v smislu celotne proizvodnje kmetov, to je pa 18 odstotkov, pač predstavlja tega vsega, kar kmeti a, proizvedejo. Torej, prišlo je do znatnega opada podpore, hkrati pa se je okrepila proizvodnja v kmetijstvo. Torej, podpora je ostala nespremenjena, je pa več proizvodnje. Tako da je stopnja na enoto pomoči proizvodnje se je znižala. Pomislimo pa tudi na storitve, ki jih ustvarja kmetijstvo. 80 odstotkov celotne proizvodnje je zdaj ciljno naravnane, ker ni nekako veliko. Potem je tu podpora za splošne storitve, inovacije, znanje inovacije in razširjanje znanja med kmeti in pa investicije. To predstavlja 20 odstotkov celotne podpore in če bi to povezali naprimer za, za poslovnim svetom zunaj kmetijstva, le malo podjetij nameni 20 odstotkov svojega proračuna za raziskave in razvoj. Tako da gre tu kmetijstvo kar dobro. Tu na tej prosovnici pa vidite, kako se je eh, podpora, ocena podpore spreminjala v državah, ki smo jih preučili. Kot odstotek BDP-ja vidite, da poprečno gledano se namenja en odstotek BDP-ja kmetijstvu v teh državah. Ampak razlike so ogromne. Avstralija namenja zelo malo podpore, Kanada malce več, v Švici pa največ. Eh, ta stolpec v sivi barvi, kjer imate številke za obdobje 95-97, torej začetek obdobja, ki smo ga analizirali, potem pa modra barva, eh, to je podpora v zadnjem obdobju in splošen trend je ta, da se je podpora znižala znatno v eh, odnosu do BDP-ja. To se je zgodilo tudi zato, ker je BDP rasel hitreje kot eh, kmetijstvo kar zadeva pač absolutne številke podpore v kmetijstvu, pa če bi izrazili to v absolutnih številkah, bi upad bil malce nižji. Poglejmo si še posamečne, posame, posamezne države. Avstralija ima najnižjo raven pomoči, so zelo tržno zmereni, podobno kot eh, v Novi Zelandiji. In zneski, ki jih namenjajo podpore, so namenjeni predvsem raziskavam, In uh, kako ukrepati v primeru suša, uh, pač olajševalni ukrepi za suše in podobno, temu namenjajo največ podpore. V Kanadi pa imajo predvsem en cilj in sicer kako kmetijstvo zavarovati pred uh, nestabilnim trgom in pred naravnimi pojavi želijo pa poskrbeti tudi za to, da bodo zneski tega nižji. Zato imajo mehanizem za ponudbo. Kontrolirate proizvodno, ampak cene v Kanadi pa so zelo visoke za perotnino in naprimer mlečne izdelke. Tako da pač potrošniki plačujejo više cene. To je spet neka, neko neposredno financiranje kmetijstva, samo da ga ne, financir, ne financirajo iz proračuna, ampak da to financirajo potrošniki. Skratka, v Kanadi predse, želijo predvsem obladovati tveganja. V, na japonskem imajo drugačen pristop in sicer osredotočili so se zlasti na samo skrbo, zlasti kar zadeva riš. Prav tako pa imajo zelo obsežne ukrepe, ki so podobni evropskim, za podporo eh, kmetom in kmetijam. Zavedati pa se je treba tudi tega, da je povprečna velikost kmetije eh, na japonskem zelo, zelo nizka in sicer 1,5 eh, hektarjev je velika povprečna kmetija, tako da imajo ogromno majhnih kmetov, prav tako pa se kmetje starajo. Poprečna starost kmetov je zdaj 70 let. In to je velik odstop od poprečja. Potem Švica. V Švici pa izvajo dvoje in sicer uh, podpirajo ceno v zvezi s tem, Oziroma, tu so, pač, eh, tu so primerljivi z Japonsko in z ukrepi, ki jih je Evropska unija izvajala v preteklosti. Prav tako pa imajo zelo uh, razvit sistem neposrednih plačil, ki je podoben evropskemu sistemu. Uh, In s temi neposrednimi plačili želijo ohraniti življenje v tistih bolj zapostavljenih eh, regijah, prav tako želijo zagotoviti neko dobavo hrane v družbo, skratka imajo kombinacijo obeh sistemov. Potem pa ZDA. Veliko schem za obladovanje tveganja imajo, so subvencionirane, delujejo pa zlasti proticiklično v eh, ZDA. Torej, če so cene visoke, je podpora nizka in obratno. Tako da imajo zelo ciljno usmerjeno podporo, ki upošteva zlasti to, kakšne so tržne cene. Um, now we want to look into more detail of what we looked at in. No, zdaj pa naj predstavim še študije posameznih primerov. Najprej bi želela razložiti točno, kaj so počeli strokovnjaki za posamezne države. Najprej smo jih prosili, da nam ponudijo kratek pregled ciljev, ki jih zasledujejo v posameznih državah in da prikažejo najnovejše trende. Ne samo finančne, ampak tudi trende, kar zadeva naprimer razvoj novih inštrumentov in podobno. Prosili smo jih, da nam sestavijo dolg seznam instrumentov, s katerimi poskušajo doseči podobne cilje, kot pa jih poskušamo doseči mi v SKP-ju. 75 ukrepov smo potem dobili na tem seznamu, eh, ki zasleduje podobne cilje kot SKP. Zlasti smo jih eh, prosili, da se osredotočijo na inštrumente, ki trenutno niso vključeni v SKP in pa tiste inštrumente, ki se znatno razlikujejo od eh, ukrepov, ki jih eh, mi izvajamo v SKP. Skratka, rezultat je seznam 75 eh, inštrumentov, 17 pa smo jih potem izbrali za poglobljeno študijo. In sicer uporabili smo to matriko glede inštrumenta in cilja, to je pač samo en okvir, v katerega lahko zberemo informacije in da zagotovimo, da so te informacije tudi primerljive. Pročili smo inštrumente za obledovanje tveganja in eh, inštrumente na, področ, na področju okolja in podnebja. To je največji vir informacij za to študijo. Prav tako pa smo pročili ukrepe za razvoj podeželja, nismo videli, oziroma nismo zasledili pravzaprav skoraj da nobenega, ki bi bil zanimiv za Evropsko unijo. Prav tako smo uh, preučili inštrumente za uh, regije z naravnimi handikepi, ampak ti ukrepi pogosto zasleduje druge cilje, kot pa kmetijske, ampak so imele tudi neko komponento, ki bi prispevala k inovacijam in znanju. Tako da so bolj vključeno v tematske politike. Potem pa smo imeli tu še druge ukrepe, ki bi znali biti zanimivi tudi za nas. Tržni ukrepi, naprimer, in pa en ukrep v zvezi s jamstvi in posojili. Merila, ki smo jih uporabljali za oceno teh ukrepov, so bili pač uh, merile, ki jih v Evropski uniji tako in tako že uporabljamo za oceno in sicer uh, učinkovitost in koherentnost. Uh, prav tako pa smo dodali še par dodatnih meril, za katere smo ocenili, da znajo biti. Uh, Koristne, in sicer kompatibilnost kmetij, in sicer ali lahko nek inštrument, nek ukrep sploh izvajamo v evropskem kontekstu, ali bi bilo možno prilagoditi te ukrepe, ki smo jih analizirali in kak, ali bi lahko ta inštrument prispeval k doseganju tudi uh, drugih ciljev SKP, ne samo uh, za tiste, ki smo jih prvotno ocenili. Nimamo dovolj časa, da bi opisali, kakšna je situacija za. Uh, Eh, vseh 17 instrumentov, vse imate v študiji, bi pa predstavila tri inštrumente, sicer eno glede podnobje, eh, glede podnebna in okolja, potem en inštrument glede obdel, ob, obladovanja tveganja in en inštrument za razvoj podeželja. Prvi ukrep, okoljski ukrep, eh, blažitev podnebnih sprememb in ta ukrep smo izbrali zato, da bi dosegli cilj znižanja emisij CO2. Ja. To ni samo po sebi del kmetijske politike, to bolj spada v področje eh, podnebja, okolja in podnebnih sprememb. V, iz, v, v Avstraliji to izvajo zato, da bi dosegli cilje uh, eh, OZN e glede podnebja ta inštrument eh, se podeli v okviru um, obratne dražbe in sicer kmetje izrazijo svoj interes za ta inštrument, uh, povejo, koliko so pripravljeni plačati in potem se izbere tisti projekt, ki predstavlja največjo vrednost za vloženi denar. V zadnjih treh letih. Um, so za ta inštrument namenili 1,7 milijarde evrov in večina projektov, ki je ta sredstva dobila, eh, so bili namenjeni temu, da se, eh, da se prepreči eh, sečnja v nekem območju. Če to primerjate z drugimi inštrumenti, lahko ugotovimo, da je učinkovitost zelo povprečna, Je pa ta ukrep eh, razmeroma kompatibilen z našimi kmetijami, tako da ga lahko izvajamo na ravni kmetij, prav tako eh, je skladen z ostalimi cilji, ki smo jih eh, preučili. Potem drugi inštrument, ki smo ga analizirali in ki ga želimo predstaviti, in sicer gre za ukrep za obladovanje tveganja. Preučili smo kar nekaj tovrstnih ukrepov, Lahko bi jih eh, razdelili v dve skupini in sicer ena skupina se nanaša na eh, zadržanje oziroma omejitev tveganja, drug, druga skupina pa na prenos tveganja. Ta ukrep spada v prvo skupino in sicer eh, kmetom pomaga, kako se soočiti z naprimer nihanjem cen in podobno. Ti ukrepi niso ne vem kako dragi. Poročili smo, Kanadski sistem AgriInvest namen je, da se stabilizira prihodke kmetov. Gre pravzaprav za neke vrste vrčevalni račun, s katerim upravljajo banke, ki se delujejo v tej schemi. Denar, ki se uplača v te račune, a, oziroma tem, ta denar potem še izenači vlada in vplača enak znesek. Ta ukrep je dober za soočanje s temi tveganji v smislu naprimer nihanja cen, je pa samo deloma združljiv z drugimi cilji, ki jih poskušamo doseči v okviru SKP-ja. Potem tretji ukrep, razvoj podeželja. Ja, kot rečeno, nismo zasledili ogromno inovativnih eh, instrumentov, ki bi se v veliki meri razlikovali od eh, ukrepa za razvoj podeželja v Evropski uniji. Ugotovili smo pravzaprav, da imamo zelo širok nabor ukrepa za razvoj podeželja v Evropski uniji, pravzaprav večjega kot, eh, kateri, kot katerakoli, drugi, katerakoli drugi država. Je pa način izvajanja zelo zanimivo v drugih državah. Naprimer, to multifunkcijsko plačilo na japonskem, glavni cilj tega ukrepa je, da ohranimo naprimer namakalne sisteme ceste, pač infrastrukturo na podeželju. Prav tako pa je ta ukrep specifičen v tem, da se izplača ta ukrep, podpora skupinam kmetov oziroma rezidentov na, na, na podeželju, ne pa a, posameznikom. Ta pristop se nam zdi zanimiv in sicer lahko ukrepimo socialni pot, e, kapital na ta način in krepimo a, e, vezi med a, e, kmetijsko skupnostjo in ostalimi skupnostmi, ki živijo na podeželju. S tem ukrepom bi lahko dosegli tudi druge cilje SKP, naprimer Eh, voda, upravljanje z vodo na podeželju, ampak nasplošno ta ukrep ni, ne vem kako, kompatibilen z SKP-om, zato ker je osredotočen zlasti na a, eh, proizvodnjo riža in želijo bolj ekstenzivno vzrejo riža, zato ker, kot sem že omenila prej, so kmetije na japonskem. A, eh, zelo majhne, želijo pa, želijo pa a, podpreti predvsem večje obrate. Uč, učinkovitost tega ukrepa ni ne vem kako visoka, zato ker subvencionirajo a, vzdrževanje, ampak vzdrževati morajo infrastrukturo tako in tako. Tako da je tu pre, nek, pravzaprav bolj nek preprost transfer za kmeta. Uh, je pa kompatibilnost zelo visoka in koherentnost je tudi izjemno visoka. Je pa način izvajanja pravzaprav edini aspekt tega ukrepa, ki bi znal biti zanimiv za Evropsko unijo. Zdaj pa bom dala besedo še kolegu, ki bo povzel priporočila. Sorry, summarize the recommendations. Nasledi no, povzetek priporočil. Najprej ja, en komentar. In sicer, če Evropsko unijo primerjate z drugimi državami, boste opazili, da imamo zelo napreden položaj, saj imamo ogromno uh, inštrumentov in ogromno možnosti. Ampak kljub vsemu obstaja nek potencial, da se nečesa ne učimo tudi iz drugih, drugih držav. Najprej, kar zadeva upravljanje tveganja. Seveda imamo eh, svojo škatlo z orodji za upravljanje s tveganji v Evropski uniji, kot je povedala Simona. Obstajata dva načina, kako obvladovati tveganje. Eno je to, da eh, tveganje ostane na kmetiji, ampak kmetu damo inštrumente za to. Druga možnost pa je, da tveganje prenesemo na tretjo stran, na tretjo osebo. In to, kar smo opazili v Kanadi in v Avstraliji, naprimer, in kar je bilo zanimivo, je to, da imajo ta vrčevalni račun, kjer lahko kmetje vrčujejo sredstva, pač v bančnem računu, lahko tudi eh, javna sredstva uporabljajo za to, da jih pač prenesejo na ta vrčevalni račun in potem sredstva uporabijo, ko pride, ko se materializira neko tveganje, da okrepijo svojo likvidnost. Eh. To je neke vrste previdnost dodatno vrčevanje in to je pravzaprav skoraj da neskladno s SKP-om in, drž in pa državnimi fiskalnimi politikami. Države včasih imajo to vrstne zadeve že same, vsekakor pa se nam je zdelo to zanimivo. Potem pa, kar zadeva prenos tveganja, naprimer zavarovanje, to so ukrepi v smislu 39. člena. Tu pa se Evropska unija ne more, ne vem, če se naučiti, je pa težava v Evropski uniji tega, da v določenih državah, članicah tega preprosto ne uporabljajo. V Avstraliji in zlasti v ZDA pa se te inštrumente uporablja v veliko večji meri. Uporablja jih naprimer 80 odstotkov kmetov. Na japonskem je pravzaprav obvezno, no, ne formalno, ampak kako zadeva to funkcionira, če imate neke ključne polščine, pa morate sodelovati v teh schemah upravljanje tveganja je povezano tudi s, preprečevanje, s, s preprečevanjem kriz in tudi tam morajo pač, uh, mora javna sfera ukrepati in tudi v tem smislu morajo kmetje izvajati določene ukrepe na skoraj da obvezen način. Tudi kreditne inštitucije dajo več pritiska na kmeta za to, da sprejme ukrepe za pledovanje tvegane. Glede okolja pa se nam je zdelo zanimivo predvsem, uh, to, da imajo dolgoročne pogodbe. V Evropski uniji, v SKP-ju, imamo okoljsko-kmetijske ukrepe, ki pokrivajo šestletna obdobje, zdaj imamo še ekosheme, ki pa so enoletne scheme. Na kratki rok imamo torej kar nekaj možnosti, smo pa videli, da imajo naprimer ZDA um, program uh, za okolje v prav tako v Avstraliji imajo program za znižanje emisij, ki pa traja tam od 20 do 30 let. Tudi pri konsolidaciji tal imajo zelo daljnosežne, dolge programe. Na ta način krepijo ekološki kapital. Za to vrste naložbe potrebujete ogromno let. Skratka, pripravili so v teh državah ukrepe, ki jih zares izvajajo na dolgi rok. Morda bi tudi Evropska unija lahko začela razmišljati v to smer pri izbornem mehanizmu, in to smo videli v ZDA in Avstraliji, pa ima nek sistem dražb in sicer kmetje se eh, javijo na nekem razpisu, ponudijo ceno. To je neke vrste mehanizem za dodeljevanje sredstev, ki se nam je zdel razmeroma zanimivo. na prvi pogled morda ta sistem obrnenih dražb ni nekako zanimiv, ampak kar zadeva naprimer okoljske ukrepe, blaženje podnebnih sprememb, pa je pravzaprav vseeno, kje um, se izvaja te projekte, samo da se izvajajo. Najpomembnejša pa je tu stroškovna učinkovitost, verjetno. In v tem smislu pa se nam je zdelo uh, zanimivo, se nam, zdel, se, se nam je ta ukrep zdel zanimiv, ki ga v Evropski uniji še ne poznamo. Potem pa še zmanjševanje eh, toplogrednih eh, plinov v Kanadi in pa manjša uporaba pesticide v Kanadi. Zanimivo je bilo videti, da, imajo, da so vzpostavili eh, sodelovanje velikih pilotnih projektov, kjer so to znanje združili s podporo. V Evropski uniji imamo podobne zadeve uh, eh, SKP Agri, naprimer. Ampak mislim, da se lahko tudi na podlagi teh primerov veliko naučimo. Potem, kar zadeva razvoj podeželja, kot je povedala Simona, eh, smo mnenja, da je Evropska unija sprejela že ogromno ukrepov. Zanimivo pa, je bilo opazovati te kolaborativne ukrepe, kjer sodeluje več akterjev. Naprimer na japonskem sredstva ne dobijo posamezniki, ampak skupnost eh, in potem skupaj poskušajo najti najboljšo rešitev za eh, neko območje. Potem imamo še scheme za kompenzacije, ki jih tudi diferencirajo. In sicer kmetom ne plačujejo neke povprečne vrednosti, ampak diferencirano in pri podpori upoštevajo tudi, kakšne, kakšni so pogoji, pod katerimi kmetje proizvajajo. No, s tem pa mislim, da lahko zaključim ta del predstavitve. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Bardzo Państwu dziękujemy za wyjątkowo ciekawe. Najlepša hvala za to izredno zanimivo predstavitev, zato vas tudi nisem priganjal, da dobimo celovito sliko. Torej, vse tiste, ki želite besedo, bi prosil, da se javite, da bomo znali organizirati besedo čas, 12 se pa se javilo k besedi, tako da predlagam po 3 minute vsak, da bomo potem imeli tudi dovolj časa za odgovore. Gospa Šrajer, izvolite. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, dank ook uh, voor de sprekers hier vanmorgen. Een, uh, een heel interessant verhaal. We hebben de laatste tijd al heel veel gehoord over. Hvala lepa za to zelo zanimivo predstavitev. V zadnjem času smo govorili o kmetijski politiki in o evropski kmetijski politiki. Imam naslednja vprašanja. Instrumenti za upravljanje tveganj, to je nekaj zelo koristnega, ko pomaga celim eh, skupinam kmetov. Pa pravzaprav me zanima, kdo to uravnava. In pa potem te vloge, eh, kako točno potekajo te scheme, pa tudi okoljski ukrepi me zanimajo. V skupni kmetijski politiki vedno znova govorimo o enoletnih načrtovanjih, ampak tukaj so pravzaprav potrebni dolgoročni ukrepi. Morda bi tudi to morali financirati z davkoplačevalskim denarjem. Ali se strinjate s tem, da bi to morali bolj dolgoročno zastaviti ali bi morali upoštevati tudi območja Natura 2000. No, ravno sem se pogovarjala tudi z kmeti v severni nizozemski, eh, ki eh, upravljajo močvirnata območja, ampak kako naj eh, z okoljskega vidika to naredijo?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 izdaja dvakrat več za kmetijstvo kot pa Evropska unija. V ZDA pa je prišlo do upada. Mi želimo sredstva za kmetijstvo znižati za 12 odstotkov. To je nespremljivo. Verjetno se večina kolegov tukaj strinja z menoj. Postavlja se vprašanje, ali še vedno spadamo med eh, tistih pet držav na svetu, ki največ izdajajo za kmetijsko politiko. In pa še eno vprašanje imam. In sicer, eh, kako je z namakanjem po svetu? Ustrezno namakanje je pomembno tudi v Evropski uniji. To bo postalo še bolj pomembno v luči podnebnih sprememb. Uh, V Evropi imamo vedno več sušnih obdobij in to pomeni, da bo namakanje um, postalo v marsikateri državi članici problem. 60 odstotkov uh, površin že sedaj namakamo. Orsak od Evropa junijonske. 16 odstotkov naših površin namakamo, medtem ko je povprečje drugot po svetu 21 odstotkov. Kako se torej tukaj Evropska unija primerja z drugimi regijami po svetu, kakšne metode se uporabljajo druge po svetu in v kolikšni meri Evropska unija tukaj zaostaja v primerjavi z drugimi eh, regijami. Gospod Buda. Cele expuse și aș dori să mă concentrez eh, pe un aspect Hvala lepa za vašo predstavitev. Želel bi se osredotočiti na nek vidik, ki ga je omenila tudi gospa Šrajer in sicer gre za upravljanje tvegan. Torej, tukaj gre za to, da želimo odgovornost a, za oziroma pritisk zaradi nizkih cen prenesti iz kmeta na potrošnika. Seveda, če se dvigne cena, potem prodaja upade. Je to upravljanje tvegan eh, ustrezen mehanizem za kmete? Oni morajo vsak dan uh, opraviti svoje delo, morajo nahraniti živali, morajo obdelati zemljo in tako naprej. Tako da uh, takšno upravljanje s tveganjem je morda primerno samo za krajše obdobje. Pa še hranilne uloge. Rekli ste, da kmetje nalagajo denar na račune, zato da lahko potem te prihranke uporabijo v času krize. Ampak kdo, odkot prihajajo ti prihranki? Eh, če te prihranke nalagajo kmeti, potem lahko seveda s tem razpolagajo, kakor želijo, lahko ta denar hranijo ali pa ne. Eh, ali v to, v ta mehanizem posegajo tudi vladni organi. Zakaj so ti sistemi vlog zanimivi za kmete? Zanimivo bi bilo razmisliti o takšnih ukrepih tudi v uh, Evropski uniji. Ali recimo zarovarovalnice tukaj prevzamejo določeno mero tvegan? V Romuniji, recimo, odkuder prihajam, nimamo nobenih eh, zavarovanj za primer suše. Torej, ali v tem primeru zavarovalnice zaračunajo eh, kmetom kakšne pristojbine? Torej, kdo posega v te hranilne vloge? Zavarovalnice, vlada, kako to deluje? Potem tudi generacijska obnova. Rekli ste, da je poprečna starost japonskih kmetov 70 let. To je še hujše kot tukaj v Evropski uniji. Uh, ali imajo v teh državah kakšen mehanizem, s katerim eh, preprečujejo staranje mm, eh, kmet, kmeta oziroma poskrbijo za generacijsko obnovo. Tudi mi si prizadevamo za to, da bi kmetijstvo približali tudi mladim. Če ne bodo mladi kmetje prevzeli uh, tega dela, potem bodo določena podeželska območja začela izumirati. Gospod Wazon. Hvala lepa. Študije kažejo, da velika večina velikih kmetijskih držav svoje kmetijstvo podpira za razliko od EU, eh, e ki prepušča svoje kmetijstvo mm, fluktuaciji cen. Uh, In vse te države so ukrepile svojo podporo po krizi 2007-2008, kar je njihovim kmetom omogočilo, da so se ognili sesutju cen. Res je, posod je kmetijstvo strateški sektor, ki se ga ščiti razen v EU. V ZDA, v Braziliji, na Kitajskem, na primer, se je količina podpore kmetijstvu povečala od leta 2008 le v EU se je podpora znižala za 18 odstotkov mm, do leta 2018 in ta negativen trend se še nadaljuje. Naj spomnim na študijo, ki jo je opravil, opravilo svetovno kmetijsko mislišče Monagri in eh, tu izpostavljajo tudi <coughs> pardon, Rusijo, ki se vsak dan zahvali EU za embargo leta 2014 smo odpravili zadnja eh, vezana plačila, ki bi zagotavljala določeno cenovno garancijo. V Braziliji, na Kitajskem, v Indiji vsa kmetijska politika temelji na podporah. Eh, Brusel pa je edini, ki svojo kmetijsko politiko snuje na nevezanih plačilih na podlagi tako imenovanih okoljskih pogodb le Evropska unija do črke natančno izvaja pravila STO. Primerjalne študije kažejo, da so vsa kmetijstva na svetu zaščitena strani svojih držav, tako da ne vem, ali v Evropi čakamo, da ne bo več kmetov, da bi jih lahko ščitili. Hvala lepa. Hvala, gospod Agnew. Thank you very much. Uh, Hvala lepa. Uh, mislim, da je ta dokument zelo uporaben. Dobro je, da poročate o tem, kako druge države podpirajo kmetijstvo. Zanima me, zanima me predvsem avstralska schema. Uh, vsi vemo, da avstralski kmeti ne morejo spremeniti vremena, Ampak, če bi zmanjšali uporabo goriva, bi to lahko že koristilo. Eh, nisem pa iz teh nekaj ali ne eh, razbral, kaj morajo narediti avstrijski kmeti za to, ehm, da bi dobili podporo. Eh, morda bodo morali zmanjšati proizvodnjo za to, da bodo dobili sredstva. Ne vem, tega nisem razumel. Potem kolega iz Romunije je govoril o vodi. Eh, seveda vode primankuje in obstajajo številni načini, kako bi lahko kmeti uporabili manj vode in sicer bi lahko uh, uporabljali rastline, ki so odporne na sušo. Nažalost pa je zeleni lobby Evropske unije tako močen, da ne samo, da so prepovedali GSO, ampak so uh, prepovedali tudi rastline, ki so odporne na suše. Čeprav bi te omogočile kmetom, da uporabijo manj vode pri namakanju. Eh, in dokler to ne bo rešeno, mm, mečemo denar skozi okno. Eh, no, eh, v Braziliji je drugače. Oni bodo verjetno morali sedaj nahraniti tudi Združeno kraljestvo uh, saj lahko tam uporabljajo razno razne metode, ki jih pri nas ne moremo. In potem je, uh, so pridelki še celo cenejši, ampak seveda tudi tam lahko podnebje. Uh, Povzroča, države, povzroča težave in lahko hrano ne na zadnje izkoristijo tudi kot politično sredstvo um, in lahko zagrozijo z okonitvijo izvoza hrane, če uh, to želijo. Se pravi, vse države bodo potrebovale določeno stopnjo varne oskrbe s, prehron, s prehrano. O tem bi morali govoriti. Vsaka vlada potrebuje zanesljivo dobavo hrane za svoje ljudi. To pomeni, da morajo zaščititi svojo kmetijstvo, morajo pa tudi zagotoviti razumne cene. Eh, gospod predsedujoči, za kratek čas bom zapustil to sejo, ampak se bom vrnil zato, da bom slišal odgovore strokovnjakov. Hvala, gospod Kolumbije. Ja, hvala, gospod predsedujoči. Tu v tem poročilu ugotavljamo več eh, stalnic glede drugih kmetijstv, ki jim gre mnogo bolje kot eh, evropskemu. Podpora tržnim cenam, to je ravno nasprotno kot v državah OECD, ampak ravno to je tisti inštrument, ki ščiti kmete in njihove prihodke. Priporočila te študije se osredotočajo na tri ključne vidike. Orodja za obradovanje eh, tvegan, politika za razvoj podeželja, eh, za zniževanje izpustov oglika in tudi za varovanje okolja. Zdaj, ali je to dovolj za resnično kmetijsko politiko? Vemo, kakšen je vpliv trgov na kmetijstvo, vemo tudi, kaj se dogaja z generacijsko obnovo kmetijstva. Tu v tem poročilu imamo več podpore za veleposestnike kot za prave kmete. In eh, drugi vidik evolucije, ki jo predlagate, je, da so vsi ti inštrumenti skladni za ultraliberalizmom, ki vlade v Evropi in eh, da je vse skupaj prepuščeno divjim prosti trgovini. Kar zadeva hrambo in ponoro eh, oglika, to ni edini cilj. Pomembno je, da naša politika temelji na kmetijski pridelavi in da se politika osredotoča na aktivnega kmeta in eh, njegovo delo. Slišali smo kar nekaj primerov v tem poročilu. Brez tega mislim, da se bomo zgolj vrteli v krogih in eh, naše podeželje bo vse bolj prazno. Lastništvo zemlje bo vse bolj v rokah velikih eh, lastnikov, ki bodo prejemali neverjetne subvencije in se na ta način bogatili na račun eh, lokalnih skupnosti, na račun družinskega kmetijstva, ki je večinsko v veliki večini predelov Evropske unije. Hvala lepa. Flanagan. Gospod Flanagan. Um, very, uh, zelo zanimiva predstavitev, zelo dobra predstavitev, kar se tiče orodi za upravljanje tvegan. Večkrat ste to omenili, eh, govorili smo tudi o finančnih inštrumentih v novih predlogih glede SKP in verjetno Eh, pri našem delu uh, se, nanaš, se zanašamo na izume, ki so se že izkazali v preteklosti, recimo na okrogla kolesa za vozove. No, ampak če pa kje ugotovimo, da kakšen sistem ne deluje dobro, tako kot recimo orodja za upravljanje tvegan v Kanadi ali pa v ZDA, jaz ne razumem, kako so, to, kako so ti ukrepi pomagali kmetom. Morda je to pomagalo zavarovalnicam se bo pri nas zgodilo podobno kot v ZDA, kjer ljudje kot eh, Brooks Kepke in pa Rory McElroy eh, in eh, drugi ljudje iz zavarovalnic, ki zaslužijo milijone. Ja, odkot so dobili ta denar? To so zavarovalnice zaslužile na kmetih. Zakaj želimo sami po tej poti? Tega res ne razumem. No, potem smo primerjali vse skupaj z dogajanjem v Evropi. Zanima me, če. Poznate kakšne sisteme, kjer ljudi plačujejo za to, kar so napravili pred 20 leti. To se namreč dogaja v Evropski uniji sedaj. To bi naj sedaj spremenili v novi SKP. Uh, eh, no, ampak. Uh, ko govorimo o tem na trialogih, so vsi proti temu, da bi plačali ljudi za nekaj, kar so naredili leta 2011, po drugi strani pa nihče ne želi preprečiti, da bi se to ponovilo. To se bo verjetno ponovilo v primeru ekoshem. Ali obstaja še kakšen drug model na svetu, kjer ljudi plačujejo za to, kar so naredili pred 20 leti, eh, ne pa za to, kar delajo sedaj? Potem en izmed zanimivih vidikov. Uh, predstavitve je bil model eh, sekvestracije CO2 v Avstraliji. Zanima me, če lahko poveste kaj več podrobnosti o tem. Verjetno je prepozno, da bi to vključili v novo SKP, ampak morali bi tudi v Evropski uniji razmisliti o tem. V eh, Na Irskem in verjetno tudi drugot po svetu se dogaja, da ljudje dobijo spodbudo za to, da uh, da sadijo rastline, ki, pora, ki povzročajo veliko eh, izpustov CO2 in to na ozemlju, kjer tako ali tako že prihaja do velikih izpustov CO2. Če bi imeli spodbude za sekvestracijo eh, CO2, potem bi to lahko pomenilo veliko spremembo v našem kmetijstvu. Gospod Vajc. Hvala, obžalujem to, da kolega Egnova več ni. Uh, povedal bi mu, da v Evropski uniji ni prepovedi GSO, imamo samo predvidnostno načelo. No, ampak morda bo gospod Egno to sam uspel ugotoviti. Moje vprašanja se nanašajo na scheme za zavarovanje tvegan. Ali ste v vaših študijah preučili odstotek javnega denarja, ki je vlagan v to in koliko deleža tega denarja dejansko pride do kmetov. Koliko tega denarja podpira kmete, koliko pa gre uh, zasebnim podjetjem. In pa drugo vprašanje, ali ste primerjali različne strategije in ukrepe. Uh, um, javnih sredstev za kmete, za to, da ohranjajo okolje in da ohranjajo uh, tudi samo kmetijstvo. Um, ali ste opazili, kakšne inštrumente, ki so bolj uspešni kot v Evropski uniji, ko gre za ohranjanje okolja in pa ohranjanje kmetijstva? Gospod Dulej, hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi jaz se zahvaljujem obema panelistoma za njuno predstavitev moram reči, da imam uh, kar nekaj dvomov v smislu, da tu govorite o orodjih, previdnostnih orodjih, ne govorite pa o obdavčitvi v državah, v katerih ste upravili to študijo. In to je vprašanje, ki je po mojem mnenju zelo pomembno, tudi z vidika učinka na izkoriščenost teh orodij za obrodovanje tveganj in eh, tako imenovanih previdnostnih škari. Vprašanje pa je, kaj je pravi cilj teh držav, ki ste jih eh, analizirali? Je to prehranska samooskrba? Je to morda imeti večji? učinek na podnebje, potem ne govorimo več o kmetijski politiki, ampak predvsem o okoljski politiki. Dokaj težko se mi zdi odgovoriti na vse te izzive sočasno na isti ravni in v vsakem primeru bi si jaz želela, da v Evropi vemo vsaj, kam želimo iti, v katero smer želimo iti in da se javna sredstva uporabljajo za ohranjanje kmetijskega tkiva, zato da ohranjamo eh, našo pokrajino. Drugi cilj je seveda zagotavljati varno hrano eh, in dovolj hrane za naše državljane. Eh, mislim pa, da predvsem potrebujemo odločenost tu v Evropskem parlamentu in eh, na evropskih instancah glede tega, čemu je sploh skupna kmetijska politika namenjena gospod Bogovič. Eh, hvala za besedo in pa tudi za eh, odlično študijo, ki nam je malce pokazala, kako se dogaja po svetu. Pogrešam mogoče, eh, kaj se dogaja še v Južni Ameriki, ki je ključni proizvajalec in tudi zelo vpliva na naše trge in tudi v luči sprejemanja Mercosurja, mogoče, če lahko iz izkušenj še kaj tu dodate. Drugo, kar me zanima, <clears throat> razmerja, ki so v teh eh, različnih eh, podporah kmetijstvu. Vemo, da v Evropi en del je tisti del, ki je vezan nek način na proizvodno, se pravi od neposrednih plačil preko proizvodno vezanih plačil, drug steber razvoj podeželja in tretji vedno močnejši okoljski steber. Kako, je, kako so ta razmerja v Evropi in pa v ostalih eh, primerljivih eh, Eh, politikah teh držav, ki ste, kako so ta razmerja, eh, kjer jih lahko na nek način eh, še vedno bolj <clears throat> računajo kmeti na ta denar, kaj pa je drugem delu, kar je tudi teh ostalih dveh politik, razvoja podeželja in pa okolja. Tretja stvar, ki me tudi zanima iz pregledov teh in kaj, kako je z birokracijo pri teh sistemih, na nek način se mi zdijo na prvi pogled enostavnejši sistemi in eh, v eh, anketah ali pa v pogovorih se kmeti vedno in prva stvar, ki jo nam povedo, je zakomplicirana skupna kmetijska politika, preveč birokracije in eh, mogoče, če iz teh izkušenj, koliko imajo kmetje obveznosti oziroma na kakšen način se sprocesirajo ti <clears throat> ukrepi kmetijske politike drugot, v primerjavi z Evropo s podarkom na enostavnosti teh sistemov. Eh, in pa, eh, kot ste sami tudi v teh zaključkih napisali, eh, na prvi pogled se mi zdi, da najbolj izstopajo ravno v tem delu, da imajo vsi neke elemente, več elementov zavarovanja tveganj in da so direktno smerjeni v tveganja, bodi si z narave, bodi si iz nihanja, med tem, ko je to pri nas najbrž v tveganju prvem in drugem stebru s to dohodkovno, eh, eh, dohodkovno eh, pač prihodki na hektar in glede na to, da se zdaj ta razmerja rušijo oziroma da vedno večji delež prihaja v okoljsko in pa noto in pa program razvoja podeželja, ali niso nekateri sistemi, kjer so tudi države predvsej bogate, kar se tiče BDP-ja, celo <clears throat> bolj vsega. Eh, izdatni za kmete, kot so evropski. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Rope. Ačiū gerbiamas pirmininkė, iš tikrųjų buvo labai įdomu. Hvala lepa. Hvala našim gostom za to zanimivo predstavitev. Hvala, da ste predstavili vaša priporočila in predloge. Opravljanje tvega, draženje, podpora skupnosti, to so tri ukrepi, ki se ne izvajajo v Evropski uniji ali pa jih izvajamo v zelo omejeni obliki. Mislim, da bi si morali podrobneje ogledati to vrstne ukrepe. Komisija bi morala preučiti možnost izvajanja takšnih ukrepov. Um, morda bi lahko komisija podala kakšen nov predlog na podlagi vaše študije. Če bomo o tem samo razpravljali, potem se situacija v prihodnosti ne bo kaj prida spremenila. Imamo vprašanje v zvezi z podporo skupnosti. Ali so bila tukaj uh, izplačana kakšna dodatna plačila? Ali pa je plačilo skupnosti izračunano na podlagi individualnih plačil kmetom. E, potem spomnim se, da smo pred nekaj leti skušali izvajati ukrepe za upravljanje tvegan v sektorju mleka in ti ukrepi so dobro delovali. Na podlagi te izkušnje bi se lahko veliko naučili. Uh, potem tudi podpora skupnosti. To se mi zdi zanimiva ideja. V moji državi in v severnih in vzhodnih evropskih državah je pomembno um, poskrbeti za podporo ukrepom uh, vračanja zemlje. Uh, tudi to bi morali vključiti v naše predloge. Uh, Potem tudi se mi ne zdi primerno, da primerjamo razmere v Avstraliji, v Švici in pa v Evropski uniji. V Evropski uniji imamo skupno kmetijsko politiko. Naši sistemi podpore so zelo drugačni. Vemo, da so plačila odvisna od uh, posamične države. Vemo, da nekatere države nudijo tudi dodatno podporo v drugem stebru, če imajo sredstva za to, spet druge države pa nudijo podporo za uh, infrastrukturo uh, iz lastnega nacionalnega proračuna. Bolje bi bilo, če bi situacijo v petih državah, ki ste jih preučevali, primerjali z posamičnimi evropskimi državami. Recimo, kako se Avstralija primerja z Polsko ali pa z Španijo, recimo. potem bi ta primerjava bila bolj jasna. Skupna kmetijska politika omogoča državam članicam veliko diskrecijskih pravic, zlasti v eh, območjih razvoja podeželja, ker lahko zaprosijo za dodatno podporo. Tako da se situacija razlikuje od države članice do države članice. Pa še eno vprašanje imam. Kdo dobi podporo? So to lastniki zemlje ali kmeti, ki obdelujejo zemljo? V 16. členu pogodbe je jasno zapisano, da podporo dobijo tisti, ki obdelujejo zemljo. Če recimo kmet najame nekoga za, molzo, za molžo krav, so potem tudi ti podizvajalci upravičeni do podpore ali ne? Gospa Sajala. Hvala, opravičujem se, da nisem bila tukaj od začetka seje. Ampak, če se navežem na. na to, kar je bilo povedano. Imam nekaj vprašanj in pa nekaj pripomp. Torej, dokler bo kmetijska politika omejena na pomoč v obliki eh, javnih sredstev, ne bomo rešili problemov kmetijstva. Eh, no in ne bom se spuščala v vprašanje, kako nepravično je porazdeljena ta pomoč. Tukaj obstaja še neka tema, ki jo je treba jasno izpostaviti. Javna sredstva, ki jih dobijo kmeti, dejansko niso namenjena kmetom. Gre za to, da želimo ohraniti primarna, primarne vire, v določeni industriji. Našim kmetom pravimo, vi delate praktično za ston, kaj ti cene, ki jih bodo dosegali vaši pridelki na trgu, so nič, nič ne. Praktično delate za ston. No in potem jim pravimo, potem bomo pa videli, ali bomo z javnimi sredstvi lahko uh, vsaj do določene mere nadomestili to delo, ki ga pravzaprav eh, opravljate za ston. Tako deluje naše kmetijstvo. In tukaj govorimo o, eh, o starelem eh, delu prebivalstva, govorimo o tem, da se podeželska območja praznijo. Zanima me, kakšni tehnični ali znanstveni razlogi obstajajo zato, da ne bi v osrednje, eh, da ne bi v, eh, kot prednostno nalogo zastavili to, da imamo cene, ki bodo dejansko pokrivale delo, ki ga upravljajo kmeti in kmetice. Tukaj moramo jasno govoriti, Res eh, sem že sita tega, da poslušamo vedno ena in isto. Zanima me, zakaj v naših politikah se ne osredotočimo na cene, ki bodo takšne, da bodo dejansko nagradile uh, delo kmetov in pa njihove izdelke. Uh, mislim, da bi to bilo bolj pravično. Ne vidim več prošen za besedo če je možno. Bi vas eh, še jaz prosil za vaše mnenje glede predlaganih eh, sprememb, ki se izvajajo v kontekstu sedanje reforme. Mm. Ne vem, koliko ste seznanjeni s to reformo, o kateri zdaj teče beseda in eh, ki jo pripravljamo zdaj smo v fazi usklajevanja amandmajev pred glasovanjem. No, to je potem problem trgovinskih pogojev, potem je to tudi problem davkov. Vse to ima bistven vpliv na položaj kmetijstva v posameznih državah. No, toliko. Hvala. Okay. Thank you for all these uh, uh, questions. Um, I would... Hvala za vse ta vprašanja. Sam bi se osredotočil na par ukrepov z vidika finančnega upravljanja. Prvo vprašanje, gospod Šrajer, glede dolgoročnih ukrepov. Mislim, da bo kolegica lahko povedala kaj več o tem, ampak uh, to je tisto, kar mi razumemo kot eh, nekaj zelo zanimivega, nekaj, kar bi lahko dodali. Zdaj, kako vse to pripraviti, tudi upoštevajoč Naturo 2000, to je vsekakor zanimiva eh, pot. Kar pa zadeva šotna območja, tudi to mislim, da bi lahko bil zanimiv način reševanja teh dolgoročnih zavez, ki smo jih sprejeli. Glede obladovanja tvegan, več poslancev je spraševalo potem. Ena stvar, ki jo moramo imeti v mislih, in kjer bi morali morda storiti več, ameriški sistem, ste večkrat izpostavili, tudi gospod Flanagan je izpostavil vprašanje transakcijskih stroškov. Se pravi, koliko denarja dejansko pride do kmeta, koliko pa ostane za varovalnicam. Konkretnih eh, natančnih številk nimam pri sebi. Opravili smo študijo nedavno za General Direkcijo za kmetijstvo, eh, šli smo v podrobnosti tam in ta ta odstotek je visok in strinjam se z vami, da moramo poštevati tudi te transakcijske stroške, ki so pogosto dokaj visoki in vprašanje je potem, kakšna je učinkovitost teh schem. Drugod so sposobni bistveno bolj eh, pokriti sektor za zavarovanje kot v Evropi, tako da to je pozitivni vidik. Eh, so pa kot ste sami dejali, določene pomankljivosti in mislim, da moramo s kritičnim eh, očesom gledati na razvoj na tem področju. Naslednja zadeva, v Evropski uniji imamo drugačen sistem, zato ker s neposrednimi plačili kmete že varujemo pred tveganji. Tu bi bil nekoliko bolj zadržan glede takšnega razmišljanja. Namreč Orodja za obvladovanje tveganj so tu zato, da priskrbimo rešitve, kadar okoliščine to zahtevajo. Tako da neposredna plačila niso inštrument za obvladovanje tveganj, ampak ja, to do neke mere stabilizira prihodke kmetov, ampak to je vezano na povezano z cenami kmetijskih proizvodov, ne toliko z drugimi tveganji, ampak eh, nasplošno imajo ta plačila eh, druge cilje. Tako da mislim, da tega ne bi veljalo preveč eh, mešati z drugimi stvarmi. No, potem je bilo tudi nekaj vprašanj glede. Ki smo jih upravili, se pravi, lahko enostavno samo prenesemo rezultate iz analiziranih eh, držav na Evropo, ker razlike so velike. Seveda, ja, zavedamo se teh razlik in zato smo v svoji metodologiji uporabili eh, tudi ustrezno matriko. Ko obravnavamo sisteme obladovanja tvegan, vemo, da so ti sistemi v državah zelo različni, ampak mi pogledamo, kakšne inštrumente uporabljajo in potem poskušamo iz tega izvleči zelo konkretne podatke. Torej, zavedamo se vseh teh razlik, ampak vendarle menimo, da je bilo smiselno obrati ta objektiven pristop, ki nam je ponudil marsikater zanimiv upogled v stanje. glede davčne politike. Rečeno je bilo, da bi morda morali več pozornosti namenjati davčni plati. To seveda gre nekoliko onkraj kmetijske politike in zato tega nismo sami zajeli v to študijo. In to je zelo zanimivo, ne le z vidika obladovanja tvega, ampak tudi z vidika investicijskega ravnanja. Zelo zanimivo bi bilo vedeti, zakaj v nekaterih državah kmetije investirajo več in ne manj v primerjavi z drugimi. In mislim, da so davčne spodbude lahko zelo pomembna gonilna sila za investicije in z tega vidika tudi za inovacije v kmetijstvu. Enako velja potem tudi za ureditve za izravnavo davkov, ki deluje nekako kot eh, javnostna schema za depozite. In mislim, da so to stvari, ki jih je treba natančno preučiti, da vemo, kaj obstaja tam zunaj in kako je to povezano z drugimi ukrepi. Glede na specifiko davčnih sistemov v Evropi, E, imamo tudi opravka z neenakostjo tudi na tem področju med državami e, članicami in kmeti iz različnih držav članic v EU, tako da tudi to verjetno je vidik, ki bi bil zanimiv za ta parlament. Potem je bilo omenjeno tudi vprašanje Južne Amerike, zakaj nismo šli bolj v analizo tudi Južne Amerike. Mislim, da je to povezano z samim obsegom te raziskave. Imeli smo določene omejitve, ampak jaz se strinjam z vami, da bi bilo zanimivo vključiti tudi ta vidik. Tako, zdaj pa predajam besedo kolegici. Ja, bom eh, skušala iti po vrsti. Nekaj vprašanj je bilo glede ravnovesja prvičnih ciljev in pa tudi vprašanje zanesljive oskrbe s hrano v povezavi s temi cilji. V predstavitvi sami smo že izpostavili, da smo izhajali iz nabora ciljev v SKP. Naše izhodišče je bilo identifikacija različnih inštrumentov v različnih državah, ampak seveda smo obravnavali tudi razlike v ciljih kmetijske politike po državah in to je področje, kjer je razlik veliko med državami. Avstralija, kot veste, zasleduje zelo močan ekonomski cilj in eh, le malo okoljskih vidikov vključujejo v kmetijstvo. Večino okoljskih vprašanj rešujejo izven kmetijske politike. V Kanadi te ekonomske cilje povezujejo z določenimi okoljskimi vidikami cilji in cilji razvoja podeželja, ampak nikakor ne do enake mere kot EU. Japonska in Švica sta verjetno bolj primerljivi za EU, saj združujejo te cilje in ZDA, zanimivo, imajo velik povdarek na zanesljivo skrbi s hrano kot pomembnem elementu kmetijske politike, če se nismo našli v drugih državah. Kar je prav tako zanimivo z perspektive EU, je, da Švica daje velik podarek tudi na potrošnika v ciljih svoje politike. No, ampak ena plat zgodbe je, kakšni so cilji kmetijske politike v teh državah, druga plat pa je, kakšni so inštrumenti za doseganje teh ciljev in njihova primerjava z inštrumenti, ki jih ima EU. Seveda, zadeve se ne prekrivajo vedno in Še ena stvar je, ki jo velja izpostaviti. Določene stvari so ponekod opredeljene kot politični cilji, eh, ampak prav veliko inštrumentov, ki bi jih podkrepilo, pa potem ni. Neka država morda lahko na verbalni ravni poudarja zanesljivo skrbo s hrano kot pomemben politični cilj, na koncu ima pa bore malo inštrumentov, ki bi zasledovali ta cilj. Zdaj, torej, naša naloga ni. Eh, obravnavati doslednost politik in inštrumentov v državah, ampak smo se bolj osredotočali na to, kateri inštrumenti so za nas lahko zanimivi, iz katerih eh, primerov bi se morda lahko kaj naučili. No, če se vrnem k vprašanju zanesljive skrbe s hrano, v ZDA ugotavljamo, da je sestavni del kmetijske politike tudi socialna varnost, tudi socialna varnost ima eh, pomemben vidik tam. Kmetijska politika namreč se ukvarja tudi z zagotavljanjem hrane za najrevnejše. To je nekaj, kar eh, v Evropski uniji ni sestavni del kmetijske politike. No, upam, da sem odgovorila tudi na vprašanje o povezavi med različnimi političnimi cilji v državah. Zanimivo je tudi to, da ima kanadska kmetijska politika velik podarek na enostavnosti, da se čim bolj minimalizira upravno breme tudi za ministrstvo za finance, kar zadeva implementacijo ukrepov. Žal nismo imeli mm, načasane možnosti, da bi preučili, kakšen upravni napor, birokratski napor je potreben za implementacijo posameznih inštrumentov. Uh, To smo sicer obravnavali tam, kjer je bilo to izredno omenjeno, ampak eh, o tem ni bilo veliko govora, moram reči. Takole pogledujem po zapiskih. Ja, nekaj vprašanj je bilo tudi glede skupnostnih eh, schem. Pogledali smo si več takšnih schem, Tiste, ki smo jih obravnavali, so bile japonske. To je, mislim, da res zelo zanimivo področje. In potem eh, je bila še ena posebna schema, eh, ki ne vem natančno, kako se, kako se reče. Ma gre za uh, vzajemno zavarovanje za pridelovalce riža na japonskem. Torej, ta koncept vzajemnosti in uh, skupnosti je zanimiv in to bi veljalo morda preučiti. Tudi na nizozemskem se to uvaja na področju okoljske politike, tako da to je nekaj, o čemer lahko razmišljamo tudi pri eh, drugih področjih politike. Generacijski prehod na japonskem so določeni programi, še posebej podpora tistim, ki na novo vstopajo v kmetijstvo. Zdaj EU se ne osredotoča na to, da poskuša podjetja privabljati v kmetijstvo. Eh, to Japonska počne prav tako. Podpirajo velike kmetije, eh, saj je tam eh, vprašanje generacijske prenove tudi zelo, zelo pereče. Smem nekaj dodati? Eno stvar bi dodal. Eh, eno od vprašanj je bilo, zakaj kmete podpiramo na podlagi tega, kar so počeli pred 20 leti, nekako v to smer je šlo vprašanje in zakaj ne uberemo drugega pristopa. Sam mm, kot ekonomist lahko povem, da z ekonomskega vidika razumem to vprašanje, ampak logika, ki jo mi sledimo, je, da je potrebno javni denar porabiti za javne dobrine. V preteklosti smo v kmetijstvu sledili prihodkovni paradigmi in uh, morda je bilo to razumljeno kot uh, paradigma za dvig produktivnosti. SKP je bila namenjena dvigu produktivnosti, ker takrat smo bili na začetkih v, v drugačni situaciji. In zdaj smo morda se nekako ujeli v tej prihodkovni paradigmi in bi se morali bolj osredotočiti z vidikom javnega dobra, eh, javne dobrine. Se pravi, ne da so kmetje eh, žrtve, nekakšni brezposelni, ki jim je treba ponuditi podporo, ampak se treba zavedati, da kmetje zagotavljajo marsikatero eh, storitev in da se osredotočimo na to, kar dejansko ponujajo javnosti. Seveda, če nekdo ponuja neko javno dobrino, mora za to javno dobrino biti plačan. In eh, to bi potem, mislim, da tudi naredilo bistveno bolj fleksibilen celoten sistem, eh, tako kar zadeva razporeditev podpore znotraj držav, pa tudi med državami. Kaj ti, če pogledamo Romunijo, tam imate veliko ohranjenih eh, naravnih območij in to je treba ohraniti. Eh, država z zelo intenzivno kmetijsko proizvodno, kot je nizozemska, tam imamo popolnoma drugačne probleme. In mislim, da je treba podporo vezati na to. In to ima seveda tudi svoj cenovni element. Eh, vključevanje tudi stroške, stroškov zagotavljanja teh javnih dobrin, to je treba vključiti v cenovno politiko. In to mislim, da je zelo, zelo zanimiv nov pristop, ki bi ga bilo potrebno nadalje razviti. In eh, še ena zadnja stvar. Vprašanje je bilo tudi glede teh. Eh, kmetijskih depozitov, kje ta denar ostane. V Kanadi to, ta denar ostane kmetu, gre za vrčevalni račun, ki ga ima posamezen kmet, do tega denarja ne more dostopati prosto, lahko do njega dostopa le pod določenimi pogoji, ampak denar je denar kmetov in kmetje so zelo pozitivno naravnani do tega eh, inštrumenta. Zdaj, kar zadeva obladovanje tvegan in upravno breme, kanadski kmetje imajo nekaj več težav z plačilnimi schemami za obladovanje tveganj, kajti imamo neko tveganje, potem nastane problem, zadevo je treba ovrednotiti in leto, leto in pol kasneje dobijo denar. To kmetom ne pomaga ravno zelo. Ampak eh, ti depoziti so pa zelo koristni, kajti ta denar lahko porabijo, kot potem oni sami najbolje vedo. Še en vidik, ki sem ga sama hotela dodati, prej sem pozabila na to odgovoriti, je vprašanje dražb za hrambo oglika v Avstraliji. Vprašanje je, zakaj se kmetom plačuje. Kot rečeno, to ni sestavni del kmetijske politike, temveč podnebne politike in vsaka dejavnost, ki rezultira v hrambi oglika, se plačuje. Naj gre za sajenje eh, dreves, naj gre za kakšno drugo dejavnost, ki predstavlja ponor oglika, je plačena. To seveda ne predstavlja ravno podpore kmetijstvu, kmet, eh, kajti avstralsko kmetijstvo se izvaja na ogromnih območjih, zelo sušnih območjih, tako da tudi če tam posadiš eh, kako drevo, to še ne pomeni, da si opustil kmetovanje. Eh, morda s tem tudi lahko pomagam odgovoriti na vprašanje, zakaj se kmetom plačuje. Zdaj, koga plačujemo? Posestnike ali, ali obdelovalce zemlje? Mislim, da je to zelo odvisno od vrste inštrumenta. Tako, gospod Agnew se nam je ponovno pridružil. Se želite javiti k besedi? Ne? Dobro. No, jaz imam še eno vprašanje, ki, ki mi je preušlo. In sicer, kako ste izbrali države, ki ste jih analizirali, na podlagi česa? In drugo vprašanje. kar zadeva plačila za storitve, ki jih eh, opravljajo kmetje v smislu ohranjanja kulturne krajine. Eh, kako je s tem? Ali ste analizirali tudi ta vidik? Gospa Šrajer, že, še enkrat želi besedo, izvolite. Ja, hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, še eno vprašanje imam, zelo konkretno vprašanje. In sicer, kar zadeva zanesljivo skrbo s hrano, kako je s tem, in pa potem tudi ohranjanje družinskih eh, kmetij. To je pomembna rdeča nit, ki se vije skozi celotno kmetijsko politiko. Eh, prejšnji teden sem bila na dogodku v Parizu, kjer so bili, bile številne multinacionalke, ki pravijo, da so zahteve v Evropi tako visoke, da se bodo raje preselile v ZDA, v Rusijo, drugod. Skratka, vprašanje zdaj je, kdo bo sploh še ostal na podeželju. Morda bi veljalo razmisliti tudi o tem. Ok, bardzo proszę, jeśli Państwo. Ja, izwolite, czy lahko odgovorite še na to. Yeah, ja, for, you were asking for the payments for service. Ja, zanimalo vas je, kako je s plačili za storitve na podoželju. Nismo videli veliko inštrumentov, eh, ki bi pokrivali to področje. Eh, razvoj podoželja, vsakega mi razumemo v Evropski uniji, ni vključen v kmetijske ukrepe v eh, teh državah. Sam koncept razvoja podoželja je odvisno od tega, kako države članice to sploh razumejo. Na japonskem je razvoj podeželja zelo tesno povezan s kmetijstvom. Tako da v okviru razvoja podeželja najdemo močne elemente podpore kmetijstvu na japonskem. Na ZDA pa naprimer tega nimajo. To so pač poslovne investicije v ZDA in investicije v infrastrukturo. Tako da pač nismo našli nekih uh, zanimivih zgledov, eh, kar zadeva razvoj eh, podeželja in eh, financiranje določenih storitev. Na no, Japonci imajo dva inštrumenta, to multifunkcijsko plačilo in pa plačilo za izboljšanje zemlišč, ampak kot rečeno, je to zelo povezano s kmetijstvom, to so ukrepi, ki rezultirajo pač v boljšem podeželju, ampak so predvsem povezani s kmetijstvom. Potem pa drugo vprašanje glede ukrepov na področju podnebja. Vsi ti okoljski pomisleki in ukrepi imajo določen rezultat. Učinek je sicer eh, cene proizvodnje za kmete so više in cene um, živili so više, Prav tako pa je SKP vedno bolj tržno naravnan, kar pomeni, da morajo kmetje pač biti konkurenti. Konkurenčni. Če povišate stroške, ne pa prihodkov, nastanejo napetosti. Ja, s tem se strinjam. Strinjam se tudi z vami, da eh, se je treba te dinamike zavedati. In ja, morda je hrana prepoceni. v hrano moramo vključiti pač vse stroške, oziroma v ceno hrano moramo vključiti vse stroške, eh, ki so pomembni. Zato sem omenil tudi to študijo o oblikovanju cen za živile. Kakšna je res prava vrednost živil, kako to oceniti? Nekaj, kar je zanimivo, je sledeče. Sicer zaradi sistemov Evropski uniji, ki je dober in tudi po zaslugi SKP imamo dober sistem, in je vse skupaj bolj vidno. Na nizozemskem imajo zanimiv primer in sicer začeli so z agriokolskim okrepom za bolj trajnostne načine proizvodnje in imajo tudi indikatorje za ta način proizvodnje. Naprimer, v Frislandiji imajo proizvodnjo prirejo mleka, ki izpolnjuje določene zahteve glede trajnosti, prav tako pa imajo indikatorje, ki jim pomagajo pri temu. In zdaj je mlečna industrija pristopila do teh zadrug, ki proizvajajo na tak način in je izrazila interes za to vrstno proizvodno. Če bi imeli dostop do tega sistema, bi lahko a, mleko procesirali in prodajali se to oznako a, in to ima komercialno vrednost. Tako da so tu dva aspekta. Pač po eni strani tu vidimo nove priložnosti da vključimo določene proizvodne značilnosti tudi v samo oznako proizvoda, tako da bo pač potrošnik točno vedel, kaj kupuje, ali je to nek trajnostni proizvod ali ne. Po drugi strani pa velja tudi to, da bodo stroški proizvodne više in ko Evropa ne bo več konkurenčna. In kmetijstvo nudi določene storitve, ki so za družbo nasploh pomembne. In zato je treba kmetijstvu plačevati na drug način, z javnim denarjem, naprimer. Se plačuje kmeta za dobavo teh javnih dobrin. In lahko sem vključimo tudi plačila za tista prikrajšana območja, kjer je treba imeti trajnostno kmetijstvo, saj ustvarja neke storitve, ki jih drugače ne bi stoh imeli. Skratka, na bolj jasen način je treba ta različna področja in vprašanja povezati. In na ta način bi, mislim, da se skupaj predstavili na bolj razumljiv način. Povedali ste, da je proračun znižen za 11 odstotkov, ostale države pa jih pa ga višajo. To je pač politično kontekst, v katerem je treba delati, ampak morda lahko v trenutnem proračunskem okviru izboljšamo učinkovitost eh, in pa ciljno uporabo teh sredstev. Juž, e... Še eno vprašanje, zadnje, gospa Sena. No Hvala hecho. Y a mí me gustaría que ustedes como... Nisem slišala, nisem slišala odgovor na moje vprašanje. Sicer zanima me, kaj ima družba od eh, kmetijske politike, ki ne upošteva tega, kako pomembno je, da kmetje dobijo pošten zaslužek za svoje delo. to pa lahko dobijo bodi si s cenami pa, ali pa z tržnimi inštrumenti. Zakaj mi niste odgovorili na vprašanje? Pač eh, družba plačuje davke in iz družbe gre potem denar za to poceni hrano, ki ste jo tudi sami omenili. Mi lahko odgovorite, prosim, na vprašanje. Eh, ja, če vas lahko prosimo, seveda upoštevajoče informacije, ki jih sploh imate na tem področju, če na to odgovorite. In tudi, eh, kar zdaj moje vprašanje o tem, kako ste se odločili za nabor teh držav, ki ste jih vključili v analizo. Eh, eh, ja, to je bistveno, fundamentalno vprašanje imamo pač specifične cilje in primerjamo ukrepe, s katerimi bi te cilje dosegli. Sicer ste omenili določene elemente, ampak to samo po sebi ni bil fokus naše analize. Če ne odgovorimo na vaše vprašanje, bi morali primerjati realne stroške hrane na komparativen način in kakšen odstotek eh, te cene se pokriva z drugimi sredstvi. Ampak zato bi morali imeti ločeno študijo, zlasti ker zadeva to realno oblikovanje cen za živila, se mi zdi to zelo zanimivo. Veliko bi se lahko naučili iz tega, sicer vse skupaj bi lahko postalo bolj vidno, bolj profilirano na ta način. Po drugi strani pa metodologija včasih še ni tako vodotesna, težko je vleči pač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 zagovarjanje evropske kmetijske politike, kajti pogosto nas eh, sprašujejo potem ali celo kritizirajo kot eh, odbor za kmetijstvo, čež da obstajajo drugi pomembnejši cili, skupna kmetijska politika pa jemlje tako velik delež evropskega proračuna. Delež eh, SKP se redno zmanjšuje, v prihodnem proračunu bo na SKP odpadlo 28 odstotkov, čeprav je bilo sedaj na 38 odstotkih. Ampak vsi vemo, da je pomembno vprašanje zanesljiva oskrba eh, s hrano, prispevek kmetijstva, okolju, podnebju in vse to je treba upoštevati. Zdaj, če so stvari tako zelo dobre, potem je vprašanje, zakaj ni več mladih kmetov. Kot sem dejal že včeraj na zasedanju skupine ELS. Dobro, hvala lepa. Februarja nas čaka sestanek 18. februarja popovdne, 19. dopovdne in popovdne in 27. februarja dopovdne in popovdne. Torej, te zasedanje je kar veliko, intenzivno obdobje je pred nami, ampak seveda zaključiti moramo z delom povezanim z. vsebino tega mandata in seveda na, na naših naslednjih eh, sestankih bomo govorili o vprašanjih vezanih na reformo SKF, SKP. Dobro, hvala vsem, če ni več eh, pripompali vprašanj strani poslank in poslancev, potem eh, tudi uradno zaključujem sestanek. Hvala vsem za sodelovanje, hvala tudi tolmačem in s tem je sejena zaključena. Hvala lepa. Thank you.